Spoštovane kolegice in kolegi, sedaj po dnevnem redu gremo na glasovanje po ponostavljenem postopku. Glasujemo o poročilu Zundergarda, gre za razrešnico 2007, splošni poračun EU svet. Rad bi vprašal poročevalca, če želi spregovoriti. Aha, nekaj v zvezi s poslovnikom, izvolite. Sklicujem se na pravilo 173, kjer piše, da lahko poslanci prosto izvajajo svoj mandat. V današnji razpravi s komisijo in svetom.